1968 sprejel šest uh, pravnih aktov, ki so bili sprejeti v postopku soodločanja. Eh, in naslove teh eh, pravnih aktov lahko najdete v zapisniku današnjega zasedanja. Končni osnutek dnevnega reda, kakor ga je sprejela konferencija.